ladies and gentlemen. Dame in gospodje. Prosim. Begrüßen. Prisrčno vas pozdravljam. In veselim se, da je prišlo do organizacije te konference. Posebna čast je nam vsem, da lahko pozdravimo predsednika Vrhovne rade v naši sredini, kot tudi predsednika Evropskega parlamenta. Seveda se skoraj da enako veselimo prisotnosti komisarja Hanna in Peta Coxa, ki je za nas opravil veliko pomembnega dela v sodelovanju ali v, v povezavi z Ukrajino. Vesel sem, da ste vsi prišli sem iz Ukrajine, iz Evropskega parlamenta. Vesel sem, da je veleposlanik Turbinski tudi v naši sredi in pripričan sem, da so predstave, ki smo jih eh, razvili v naši podporni skupini za demokracijo in usklajevanje volitev, ko gre za sodelovanje z Ukrajino, eh, sedaj postaja poseben program za sodelovanje z Ukrajino. Želel bi omeniti dva dogodka in sicer ratifikacijo pridružitvenega sporazuma, ki gospod Šulc je bil usporedni proces eh, tukaj v Evropskem parlamentu, kot tudi v Vrhovni radi. In ta konferenca sedaj poteka na podlagi sporazuma, ki sta ga vidva oba podpisala kolega Plenkovič kot predsedojoči naše delegacije za sodelovanje z Ukrajino je sodeloval pri nadaljem razvijanju tega procesa. Vesel sem tudi, da je bil intenzivno dejaven v implementaciji tega sporazuma tudi Pet Cox. Ko gre za sodelovanje, se osredotočamo na razvoj in krepitev eh, zmogljivosti ukrajinskega parlamenta. Tudi naše izkušnje so lahko verjetno tukaj eh, koristne, kajti tudi mi smo večkrat reformirali svoj parlament. Želimo pa zagotoviti stabilnost eh, parlamenta. No, seveda imamo vsak svoje probleme, tako v Evropskem, kot tudi v Ukrajinskem parlamentu, ampak mislim, da je pomembno skupno identificirati odprta vprašanja, O tem bomo razpravljali jutri, zlasti intenzivno, kajti pomembno je, da reforme, ki ste si jih zastavili, ko gre za krepitev pravne države, boj proti korupciji, ko gre za ustavne spremembe, ko gre za vašo sposobnost eh, izvajanja reform, ki so pomembne za Minsk. Vse to je sicer eh, nekaj, kar poznamo. Res pa je, da sporazum iz Minska še ni v celoti doživel izvajanje v praksi. No, jutri bomo razpravljali o tem in upam, da bo to sodelovanje potem rodilo sadove, tako da bomo dosegli skupni cilj in sicer neodvisno pravno državo v Ukrajini, ki bo zasnovana na načelih soc, eh, soc, tržnega, socialnega tržnega gospodarstva. V imenu odbora za zunanje zadeve bi želel povdariti naslednje. Tudi naprej smo odločeni, da vas eh, podpremo pri konfrontaciji z Rusijo. Menimo, da dokler ne bomo sporazuma iz Minska začeli izvajati oziroma ga tisti, ki bi to morali eh, narediti, izvajati, bodo sankcije ostale. Kolega Plenko. Hvala predsednik Borok, spoštovani predsednik Šulc, spoštovani gospod Grojsman, predsednik Vrhovne rade, spoštovani komisar Han, dragi Patrik, gospod in gospodje. Kot članu Evropskega parlamenta zadolženemu za izvajanje programa institucionalne pomoči pri razvijanju zmogljivosti vrhovne rade, da sem torej lahko se udeležil tako eh, velikega in pomembnega začetka tedna Ukrajine v Evropskem parlamentu. Kot eh, vodjo delegacije za sodelovanje z Ukrajino in kot eh, Eh, vodjo misije v Ukrajino ter z drugimi kolegi iz Evropskega parlamenta, moram reči, da je vsak teden za nas teden Ukrajine. To govorim kot prijatelj in kot kolega, ki bo naredil vse v tem sklicu Evropskega parlamenta, kar se da, da vam pomagamo pri mirni reintegraciji okupiranih eh, območij, tako nelegalno anektiranega Krima, kot tudi območji Donetska in Luganska, in da vam pomagamo pri izvajanju pridružitvenega sporazuma skupaj s komisijo, z našo delegacijo in s veleposlanikom Tombinskim. Odlično poročilo, ki ga je pripravil predsednik Cox v sodelovanju s strokovnjaki. Tu so namreč sodelovali mnogi drugi subjekti in instituti, ki že leta pomagajo vrhovni radi za okrepitev njenih zmogljivosti. Torej, ta, to poročilo bo neke vrste vodnik za konkretne reforme, ki mislim, da bodo koristile tako vrhovni radi oziroma celotnemu političnemu in demokratičnemu sistemu Ukrajine in ki bo eh, pomagal vašemu parlamentu, da se osposobi za prihodnje faze evropskega pridruževanja. Zlasti sem vesel, da je ta pobuda sledila uh, misiji opazovalcev parlamentarnih volitev pred letom in štirimi meseci. Takrat sem v svojem eh, poročilu predlagal predsedniku Šulcu in predsedniku Broku, da organiziramo ta teden eh, Ukrajine v Evropi. No, danes je do tega prišlo in to je verjetno nova faza naših eh, institucionalnih odnosov, pa tudi administrativnega sodelovanja, ki ga boste sta zlasti um, izvajala generalni sekretar Evropskega parlamenta in generalni sekretar Vrhovne rade. Želim vam uspešno delo danes, jutri in pojutrišnje. Najlepša hvala, kolega Brok, kolega Plenkovič. Najprej prisrčno dobrodošli kolega Volodimir Grojsman, predsednik ukrajinskega parlamenta, ki sem ga z nekaterimi eh, kolegicami in kolegi želel še posebej pozdraviti v naši sredini. Pozdravljam tudi vaš, vas, komisar Han v Evropskem parlamentu. Prisrčno dobrodošli. Potem Pat Cox, moj predhodnik kot predsednik Evropskega parlamenta. Kolegice in kolegi, pripravil sem govor, ki ga pa ne bom sedaj prebral, kajti vse, kar je v njem zapisano, ste že oba predgovornika omenila. In glede na to, da me poznajo, oziroma da poznam, kako modra sta moja predhodnika, ne bom sedaj ponavljal tistega, kar ste že rekla. Želel bi se vam samo zahvaliti, da ste prišli sem. Mislim, da v tem trenutku pišemo zgodovino parlamentarizma. Evropski parlament sedaj v takšni obliki, to, kar počenjamo s eh, ukrajinskim parlamentom skupaj, še nikoli nismo naredili v preteklosti. Tudi skupna ratifikacija, ki smo jo lahko opravili z eh, izkoriščanjem sodobnih telekomunikacij, tudi to se mi zdi zgodovinsko. Tudi programska usmeritev našega sodelovanja od vsega začetka je bila nekaj zglednega. Lahko bi rekel, da to ima posledice. Imamo že konkretne prošnje drugih parlamentov, ki bi na podoben način želeli z nami sodelovati. Kajti na ta način smo vzpodbudili njihovo pozornost in kolegice in kolegi iz drugih držav me sprašujejo, ali ne bi mogli ubrati podobnega postopka, kot ga je uporabil Evropski parlament z Ukrajino tudi za njih. To kaže na to, da pri sodelovanju v okviru demokratizacije smo ubrali zelo, zelo zanimivo in eh, polno izzivov pot. Nekaterim kolegicam in kolegom iz obeh parlamentov bi želel reči dobrodošli, kajti to, kar smo skupaj z kolegi iz parlamenta v Kijevu spoznali, je, da živimo v turbulentnih časih, tako v Ukrajini, pa tudi v Evropski uniji dan danes. Z veliko pozornostjo seveda sledimo delu in razpravam v parlamentu v Kijevu. In kadarkoli vas vidim, Vladimir, na eh, ekranu, si rečem, imaš pa res fantastično eh, funkcijo. Seveda, biti predsednik Evropskega parlamenta je tudi pomembna funkcija, ampak moram priznati, da vaša vitalnost v kijevskem parlamentu, če se previdno izrazim, je nekaj, kar bi človek lahko rekel, da je zavidanja vredno. No, ampak pomembno je reči še naslednje. Sodelovanje z ukrajinskim parlamentom je kljub turbulentnim časom uspešno. Kljub tem časom potrebujemo stabilno Ukrajino kot Evropska unija stojimo pred večjim izzivom, kakor kadarkoli v pretekli zgodovini. Naša neposredna soseščina je prostor dramatičnih dogodkov, ko gre za našo humanitarno uh, dolžnost. Resnično smo pred velikim izzivom v Evropski uniji in smo sredi krize solidarnosti v Evropski uniji problemi, ki jih moramo obvladati, so takšni, da jih lahko obvladamo samo na podlagi solidarnosti. Načelno ne smemo dvomiti o solidarnosti. In to velja na vznoter, kot tudi solidarnost Evropske unije na vzven. Pretekli teden me je tukaj obiskal predsednik libanonskega parlamenta. Libanon ima 4 milijone prebivalcev in 1,5 milijonov beguncev v lastni državi. Skoraj da 30 odstotkov ljudi, ki sedaj živijo v Libanonu, so begunci. In Evropska unija se sedaj ne more dogovoriti o tem, ali bo eh, en milijon ljudi lahko razdelila v EU-uniji, ki ima 500 milijonov prebivalcev. Zaradi tega vedno znova opozarjam da bi morali resnično se vprašati, kaj bomo naredili. Mislim, da ne bo treba posebnih eh, komentarjev nasloviti na okolico, v kateri živimo, če bomo opravili svojo solidarno dožnost. Mislim, da je tudi verodostojnost Evropske unije na vznotar potrebna. Verodostojnost pa pomeni, da je treba spoštovati dane obljube in zaveze. To pomeni, da finančno in gospodarsko sodelovanje Evropske unije z Ukrajino je bistvenega pomena. Ne smemo se zadovoljiti samo z obljubami, z zavezami, temveč jih moramo tudi izvajati. Verjetno bo komisar Han še kaj več povedal o tem, zlasti ko gre za težko vprašanje, kot je vizumska politika. Sam lahko rečem, da v Evropskem parlamentu smo naklonjeni temu, da Ukrajina čim prej izpolni kriterije za olajšano vizumsko politiko. Želel bi se zahvaliti vsem, ki so na svoj način prispevali k uspešnemu sodelovanju. To o tem je govora v poročilu, ki ga je pripravil Pat Cox. On mi bo sedaj uradno predal to poročilo. Vendar treba nadaljevati na tem. Nima smisla, pripraviti poročilo, neka pri, priporočil, poročilo, neka priporočila vam zapisati, potem pa to um, poročilo dati v nek predal in pozabiti na nanj. Zelo sem hvaležen kolegi Koksu, ki dela ne samo na pripravi tega poročila, temveč bo z vami sodeloval tudi pri izvajanju priporočil v njem. To je seveda nekaj, kar je v, kar nam leži pri srcu in pripričan sem, da to velja tudi za peta, ki bo ta projekt še naprej peljal. Vsem želim veliko uspeha pri delu tukaj v Bruslju, pa tudi hvala za vse sodelovanje. Lahko vam še enkrat zagotovim, mislim, da v imenu velike večine poslank in poslancev Evropskega parlamenta, da vam stojimo ob strani, da stojimo ob strani vaše države, ki se tudi sooča z izzivi, tako kot Evropska unija, z državo, ki se bori za svojo prihodnost, ki zasluži našo podporo in bo dobila podporo poslank in poslancev našega parlamenta. Najlepša hvala, predsednik Šulc. Zdaj pa dajem besedo takoj predsedniku Grojstvona. Izvolite. Dziękuję. Veljmo <clears throat> šanovni pane prezidente Šulc. Najlepša hvala za besedo, spoštovani predsednik Šulc. Gospod Bruk, gospod Plenkovič, gospod Cox, spoštovani gospod komisar Han, dragi kolegi. Prvo kot prvo, se želim iskreno zahvaliti za to poglobljeno sodelovanje, za to priložnost, da skupaj otvorimo to konferenco. Mislim, da bo ta dogodek res zaznamoval naše odnose. Danes je namreč dan, ko bomo začeli s kakovostnimi, pokumnimi spremembami v zgodovini ukrajinskega parlamenta. Prepričan sem, da nikoli prej v zgodovini naših odnosov nismo imeli tako dobro zastopane ukrajinske delegacije v Evropskem parlamentu. Eh, to je tako logično kot eh, simbolično, konec koncev. Vsi skupaj se soočamo z ogromnimi izzivi, na katere se moramo primerno odzvati po naši dostojanstveni revoluciji je prišlo do spremembe v smeri naših odnosov, sočasno smo ratificirali sporazum in prvič je predsednik Evropskega parlamenta imel govor v ukrajinskem parlamentu, podpisali smo memorandum, imeli misijo za to, da ugotovimo, kakšne so potrebe ukrajinskega parlamenta, če ne se leta spremeni v moderno demokratično inštitucijo. To so vse novitete za nas in pripričan sem, da se moramo spremeniti in to, kar se da hitro. Danes smo se tudi zbrani, zato da bi se pogovorili o spremembah, ki so potrebne za to, da bi, se, da bi ukrajinski parlament spremenili v močno, transparentno in učinkovito inštitucijo. Brez, brez pretiravanja bi lahko takšno institucijo opisal kot evropsko institucijo. Vsi se zavedamo, kako pomembno je, da nam pri tem uspe. Vsi se zavedamo, v kakšnih težkih časih je Ukrajina. Imamo zunanje izzive, eh, ki so poglobljeni zaradi politične in gospodarske krize in mislim, da ne moramo pretiravati pri upisovanju te politične krize, ki mi imenujemo, ki mi imenujemo krovladna kriza. Zdaj je na naš parlamentu zastopan z močno delegacijo, ki išče skupaj rešitve in ne bomo um, prenehali stopati po tej evropski poti, ampak bomo še okrepili javno administracijo in uh, združili te pro, to proevropsko večino, zato da bi se sprejeli rešitve, ki so potrebne za to, da se spremeni naša družba, zato da bi vzpostavili nek trajnostni mehanizem, kako preprečiti nastanek nadaljnih kriz političnih, socialnih in gospodarskih. To je namreč naša dožnost. Pripričan sem, da nam bo uh, to uspelo doseči. Ko bomo s tem procesom končali, bomo morali sklicati nove volitve in večina tu prisotnih bi trdila, da je moramo speljati še ogromno postopkov, doseči ogromno pred, zagotovimo uspeh za našo državo. Ne glede na to, koliko ver bo pred nami in ne glede na to, kakšno bodo naše prepričanja, sem prepričan, da bomo uspeli doseči kompromis, hkrati pa menim, da moramo ukrajinski parlament spremeniti eh, v nek inštrument, v neko inštitucijo stabilnosti. Eh, zagotoviti moramo vladavino prava in zagotoviti tudi to, da ne bo prišlo do nekakšnih zamud pri reformah zaradi ruskih agresij. To, točno takšne zamude namreč Moska, Moskva pričakuje in uh, do tega ne bi smelo priti. Uh, ta današnja konferenca ni samo, samo, ni samo izraz solidarnosti med Evropskim parlamentom in Ukrajino, ampak tudi znak iz dobrega izvajanja uh, eh, sporozumov, ki smo jih podpisali z Evropsko unijo. To so za Ukrajino izjemno pomembni, pomembno, pomembni sporozumi, niso samo sporozumi na neki deklaratorni ravni. Vrednot, ki jih imamo v, tem, v teh sporozumih, pa ne bo možno doseči brez to vrstnega evropskega sodelovanja. Namen tega sodelovanja je reforma našega parlamenta in eh, mi smo pripravljeni na ta postopek, zato da bi okropili demokracijo v Ukrajini. Eh, nekaj postopkov smo izpeljali že eh, v lanskem letu, zdaj imamo elektronski sistem elektronskega podpisa v ukrajinskem parlamentu, zato da bi zagotovili bolj učinkovito ehm, dokumentacijo in dostop eh, javnosti do parlamenta. Prav tako pa imamo ogromno drugih težav, s katerimi se soočajo ukrajinski parlamentarci, ogromno pomankljivosti obstaja, katerih se zavedamo govorimo o prisotnosti, o etiki, o, o disciplini in o kakovosti osnutkov zakonodajnih aktov. Reformirati moramo tudi samo administracijo parlamenta, vseh spremeniti ustroj odborov in tako naprej. Dejstvo je tudi, da se odbori soočajo s preveliko, um, preveliko, prevelikim številom zakonodajnih predlogov, zaradi česar se inštitucija pravzaprav slabi in to je en izmed največjih izzivov, uh, s katerim se moramo soočiti zaradi, pretek, zaradi preteklosti. Najprej hvala, predsednik uh, Šulc, uh, gospod Plenković. Uh, Eh, gospod Prok. Najlepša hvala, ker ste podprli ta predlog, da se pošlje misija v Ukrajino, zato da se oceni potrebe. Najlepša hvala vsem vodilem skupin, vsem poslancem iz ukrajinskega parlamenta za odprtost, za pripravljenost na sodelovanje in zato, ker ste pripravljeni delati v smeri sprememb v ukrajinskem parlamentu. Najlepša hvala torej vsem kolegom za to sodelovanje. Najlepša hvala tudi predsedniku Kongsu za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 pri katerem so sodelovali tudi poslanci iz Ukrajine. Dejstvo, da se lahko vsi skupaj nekako podpišemo pod to uh, poročilo, bo pomenilo, da bomo lahko skupaj uh, določili način, kako naj, izva, kako naj izvajamo ta priporočila. To delo mora biti prioriteta našega parlamenta in uh, mora izpolniti pričakovanja vseh uh, ukrajinskih državljanov. Uh, To je nek faktor, ki bo lahko združil celotni ukrajinski parlament. Ukrajina namreč potrebuje močno inštitucijo, ki bo delovala, ki bo delovala na uh, podlagi vladavine prava, ne glede na to, katere stranke so v opoziciji, uh, kdo je v vladi in kdo predseduje parlamentu. Pri reformah v parlamentu se moramo sredotočiti predvsem na to, da se ne pogovarjamo o osebah, ampak o inštitucijah sanjamo o času, ko bo do grožnje, s katerimi se soočamo danes, prenehale biti vsak, vsak danje grožnje. Mislim, da se vsi tukaj strinjate z vami. Naš parlament eh, bo oziroma je eh, doprinesel k iskanju eh, rešitev v krizah, ki so nastale v zadnjih letih in če bomo reformirali parlament, bomo še lažje iskali to vrstne rešitev. To bo naša skupna zmaga. Glede reform, In tu pa se moramo zavedati, da se, mora, da se reforme začnejo doma. In prepričan sem, da je izvajanje teh eh, ambicioznih priporočil nekaj, kar bo oživilo parlament v Ukrajini. In mislim, da se bo s izvanjem teh reform zgodil neke vrste preporod ukrajinskih demokratičnih inštitucij skupaj moramo stopiti na poti k zmagi. Hvala. Äh, Hvala lepa. Besedo zdaj dobi predsednik Cox. Gospod predsednik, gospod predsednik Vrhovnega rada, gospod eh, komisar, eh, predsedujoči Elmar Brok, eh, gospod Plenkovič, veleposlanik Tombinski in eh, cenjeni gostje. Moram reči, da je to za me izjemno čusten dogodek, čusten trenutek, ko vidim, koliko ljudi je danes prisotnih v tej dvorani skupaj, zato da delimo. Ukrajinci, tako kot evropejci, to odločenost, da skupaj ukrepamo v interesu vas, in v našem skupnem interesu. Želel bi pohvaliti delo Evropskega parlamenta in delo Vrhovnega rade, zato ker ste podozeli to edinstveno inicijativo. Najlepša hvala tudi kolegom Broku in eh, Plenkoviču za delo, ki so ga opravili na tem področju od zadnjih volitev do danes. Sam si ne morem pripisovati zaslug za to, za to poročilo, zato ker je bilo to timsko delo. In če smem, bi, že, bi se želel v imenu vseh danes tu prisotnih se zahvaliti osebju v Evropskem parlamentu za profesionalno držo, za osebni angažma. Najlepša hvala tudi našim svetovalcem za Ukrajino, ki so vrhunsko pač pomagali pri um, izvajanju tega dela in pri pripravi tega dokumenta. Najlepša hvala tudi organizacijam civilne družbe in najlepša hvala tudi vsem mednarodnim partnerjem in vsem organizacijam, ki so nam pomagali pri tem delu. Zlasti bi se želel zahvaliti predsedniku Grojsmanu, predsednikom vseh skupin, uh, podpredsednikom, Eh, predsednikom odborov in, vseh, in vsem poslancem, ki so z nami delili svoje komentarje in pomisleke. Najlepša hvala tudi vsem članom uprave ukrajinskega parlamenta, ker so odprli vrata in ki so delili svoje misli za našo misijo. Eh, naš privilegij bo pravzaprav ta, da smo se lahko sestali z, ogrom, z ogromnim številom zelo uh, um, zanimivih ljudi, ki pa delajo pod zelo težavnimi okoliščinami in te okoliščine bi lahko spremenili in na ta način jim omogočili, da lahko dosežejo to, kar želijo doseči za svojo državo. Vedno drži, da je v politiki ogromno močnih osebnosti. Prav tako skoraj da vedno drži, da v državah, ki so bili del Sovjetske unije, da so močne osebnosti vedno so obstajale s šipkimi političnimi inštitucijami. In če to poročilo temeli na eni filozofiji, je to prepričanje, da bo ključno za transformacijo demokracije, družbe, gospodarstva in pravosodja v Ukrajini to, da se zgradi močna in neodvisna inštitucija. Žal mu ne, je bil tisti, ki je po drugi svetovni vojni dal navdih za proces evropske integracije. In bi želel kaj citirati to, kar je povedal Monet. Povedal je, da ni nič možno brez eh, moških in žensk. Prav tako pa je povedal, da nič ne bo trajalo brez inštitucij. In to je tisto, kar moramo razumeti, če eh, želimo razumeti napredek. Ukrajina je doživela veliko v zadnjih nekaj letih, veliko travm. Na Majdanu je bilo prilito ogromne, nedo, ogromno kri nedolžnih v revoluciji, prav tako v Donbasu. Bi želel citirati enega izmed največjih um, filozofov, eh, razsvetljenje Davida Hina in citiram, ko začnemo sodelovati, se začne tisto zdravljenje. In ko skupaj prelijemo pot in ne krvi, se zgodi to. Predsedniku Grojsmenu, ukrajinskim poslancem, organizacijam civilne družbe in vsem organizacijam, ki so sodelovali z nami v Ukrajini v tem postopku reform, naj povem, da sem trdno prepričan, da je postopek um, sprememb in transformacije prišel, ko boste skupaj prelili pot za novo Ukrajino. Vsem v Ukrajini, državljanom, organizacijam civilne družbe, članom vlade, poslancem, in tudi vsem interesnim skupinam, ki se skrivajo ali pa mali, malce manj skrivajo, bi vas spomnil na stavek, ki se ga dobro spominjam. Slišal sem ga na mrzov janu, januarski dan v letu 61, ko je mladi predsednik Kennedy dal svoj vodni govor, povedal je nekaj američano, kar bi danes želel povedati tudi Ukrajincem. In sicer, ne sprašujte, kaj lahko vaša država stori za vas, ampak kot Ukrajinci se morate vprašati, kaj lahko vi storite za svojo državo. To poročilo je en korak v to smer in želel bi vam povedati, da smo se včeraj sestali tudi z vodstvom vašega parlamenta in ogromen vtis je name naredila ta združenost ukrajinskega parlamenta in to je treba zdaj izkoristiti, to združenost, ki je postala očitna v Bruslju, to morate odnesti nazaj v Kijev in se to slogo, s to združenostjo morate skupaj preliti pot in eh, prepričan sem, da vam bo uspelo zgraditi novo Ukrajino. Eh, vsak udeleženec bo prejel tudi kopijo tega poročila, potem ko bomo tudi uradno zaključili s eh, tem zasedanjem. Prav tako bo to poročilo na voljo na spletni strani um, Evropskega parlamenta v angliščini in ukrajiščini. V imenu misije za oceno potreb pa je zdaj v veliko zadovoljstvo meni, da v ukrajinščini za predsednika Gojsmana in v angliščini za predsednika Šulca predstavim to poročilo naše skupne modrosti za vašo skupno prihodnost. Vielen Dank, Pat. Hvala lepa, Pat. Besedo pa zdaj dobi komisar Han. Vielen Dank, äh, meine Herren Präsidenten, Vorsitzende. Hvala lepa, spoštovani predsedniki, dame in gospodje. To priložnost bi rad izkoristil za to, da zahvalim Evropskemu parlamentu in äh, vsem sodelovcem za organizacijo tega tako imenovanega ukrajinskega tedna in hvala tudi za prisotnost ukrajinskim parlamentarcem kajti to je vsekakor težak trenutek za obe strani, predsednik Šulc je to že omenil. Človek bi lahko rekel, da imamo veliko pomembnejšega dela, ampak vendarle je izjemno pomembno, da vzpostavimo in prakticiramo to vrsten dialog in eh, da damo tudi lep zgled tako znotraj Evrope, kako tudi izven Evrope in pokažemo, da je možno to vrstno sodelovanje izvajati in doživljati. Vsi mi si namreč želimo uspehov za Ukrajino. In kar zadeva Evropsko komisijo, lahko le ponovim zavezo popolni podpori, tudi ko gre za ozemeljsko celovitost. Tu seveda ne moremo popuščati niti za milimeter in stvari je tu potrebno ustrezno implementirati in izvajati in šele potem lahko govorimo o umiku sankcij. Treba pa je zadevo pogledati tudi z drugega zornega kota. Na vzhodu Ukrajine so razmere težavne in to ne more in ne sme predstavljati izgovora za to, da se ne izvaja vse nujne reforme. To je izjemnega pomena, sploh glede na velikost in glede na število prebivalcev v tej državi. Prav tako velja prepoznati, da kljub vsem težavam, s katerimi se Ukrajina sooča in je z tega vidika verjetno svoje vrstna država v svetu dan danes, no pa kljub temu je uspela doseči pomemben napredek v preteklem letu in eh, tu gre za sluga tudi vam eh, in vašim sodelavcem za konstruktivno delo začasna implementacija pridružitvenega sporazuma je pomemben korak naprej in nedavno sem slišal, da je vsekakor zelo dobro ukrajinsko vino zdaj na voljo tudi že v bruselskih trgovinah. Tako da mislim, da lahko pozovem vse tiste, ki morda tega še ne vedo, da vas morda na to opozorim in da si privoščite kaj od teh kratkosti tudi v bližnji prihodnosti. Torej, reformni napredek je, ampak kot rečeno, veliko dela je še potrebno upraviti. In tu čisto odkrito povem, kar zadeva sprejemanje zakonodaje in kar zadeva sposobnost, zakonodajalno sposobnost Ukrajine, je Ukrajina vsekakor zelo v formi. Edino, kar mi nekoliko manjka, je izvajanje te sprejete zakonodaje. Tu gre za reformo pravosodja, tu gre za to, da se resnično celovito spopadate s korupcijo. Vedno izkoristim priložnost tako v Ukrajini, kako tudi v tojini, ko se pogovarjam s predstavniki gospodarstva glede pripravljenosti investirati v Ukrajino. In vsi pravijo, da so se načeloma stvari spremenili v pozitivno smer, vendarle pa je še veliko tistih, ki so zadržani glede investicij, ravno zaradi lokalne in regionalne korupcije, ki je še vedno prisotna, ko gre naprimer za gradbena dovoljenja, ko gre za vsakodnevno poslovanje tovarn in tako naprej. In to so stvari, ki so izjemnega pomena. No in to me privede tudi do tematike liberalizacije vizumskega režima. To je pomembna tema. Ja vem, da je to ena prvih misli na vaši strani in komisija je tu pripravljena stvari popeljati naprej, ampak iskreno povedano, konec koncev je na vas, tudi na ukrajinskem parlamentu. In sicer ali se bodo sprejeli ustrezni ukrepi za to, da bomo dejansko ugodili jasnim naprej določenim kriterijem. In eh, tu lahko zelo odkrito povem, kar zadeva vprašanje elektronske izjave o premoženju članov Vrhovne rade. Tu mislim, da obstaja še kar nekaj možnosti za izboljšave, kajti vsekakor je poanta v tem, da se pokaže jasna slika o premoženskih razmerih in sicer v tem trenutku z eh, pogledom v preteklost in ne le s pogledom v prihodnost. Skratka, z dobro voljo mislim, da se te stvari da hitro rešiti in potem tudi na naši strani hitro izvajati. V tem smislu mi dovolite, da vam še enkrat želim vse dobro za prihodnost pri vašem delu. Zavedam se, da to delo nekako ne bo enostavno, kajti ukrajinski parlament je na nek način zelo zgleden zbor. Sploh, če ga primerjamo s parlamenti v sosednjih državah, tudi kar zadeva sestavo parlamenta, sledite tudi visoki moralni zavezi, saj je duh Majdana vsekakor prisoten v vašem parlamentu in eh, ta visoka moralna zavezanost in eh, ambicija je nekaj, kar velja tudi uveljaviti. Strani komisije lahko še enkrat povem, da ne podpiramo ne posameznih strank, ne posameznikov, temveč podpiramo načela, podpiramo pluralnost, transparentnost, demokratičnost, pravno državo. To so tiste zadeve, na katerih temelji evropska zgradba in zato imamo vsekakor velik interes za to, da se Ukrajina še bolj približa Evropi. In eh, zato vas tudi iskreno pozivam, da nadaljujete z delom, ki ste ga začeli. In eh, če mi dovolite, bi v zaključek dejal tudi to, da velja upozoriti na dejstvo, da je še kako pomembno, da izkoristite to priložnost, da v prihodnih letih ne bo volitev. Osredotočite se prosim na izvajanje zakonodaje. Evropska unija, evropske institucije, evropski parlament, komisija, svet, vsi, tudi mednarodne finančne institucije, vsi smo pripravljeni in voljni stati vam ob strani. Ampak vi sami ste tisti, ki morate te stvari dejansko tudi implementirati. Mimo tega ne gre in eh, to pričakujejo ljudje v Ukrajini in izven Ukrajine in rad bi še enkrat podaril tudi to, kar je dejal predsednik Šulc. Namreč pod pogojem, da se izvajajo ustrezne reforme, da se bodo izvedle ustrezne reforme, bo tudi finančna podpora na voljo v prihodnosti in eh, to velja ne le za evropske institucije, ampak tudi za mednarodne finančne institucije, ki vse, povdarjam vse, imajo interes v tem, da Ukrajina postane zgodba o uspehu in eh, da postane zgled tega, da je možno miroljubno v prihodnost usmerjeno sodelovanje, eh, ki temelji na demokraciji in ki za seboj preteklost eh, vsekakor zna pustiti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar Han, hvala lepa, gospodje predsedniki, za upravljeno delo. Oziram se po dvorani in vidim, številne znane obraze iz Ukrajine, iz Evropskega parlamenta, številne tiste, ki smo jih srečevali že leta 2004 in 2005 v času Majdana 1. Potem se je zgodil Majdan 2 in upam, da, se, da smo se kaj naučili iz napak po Majdanu 1 in da bomo zdaj vsega, ko lahko prispevali k stabilnosti kot je dejal gospod eh, Han, javno mnenjske raziskave, ki kažejo drugačne rezultate, morda niso razlog za volitve. Volitve so potrebne vsake štiri leta, na ta način se zagotavlja stabilnost in to je, mislim, da odločilnega pomena. Vsem želim prijetno bivanje, ob 18. uri nas čaka sprejem. Jutri začnemo pa s trdim delom. Hvala lepa.